y queridas, queridas colegas y queridos colegas. Spoštovani kolegi in kolegice. Povedano mi je bilo, da tako podpredsednik komisije, gospod Čevčovič in pa poročevalec Rabkaj sta na poti skozi hodnike Mislim, da ni potrebno, da zaradi tega zasedanja prekinimo. Bil sem na enakem sestanku kot ona dva, ampak morda sem se gibal hitreje. Morda nista bila tako atletska, kot sem bil jaz, ampak sta na poti. Želim se zahvaliti. poročevalcu, ki je za nami in prosim ga, da um, počaka, dokler se nam ne pridružijo komisar Šivčovič in pa poročevalec Rabkaj. in any case, we, we, we don't listen to you because you don't have the microphone. We're going to start in, in, in, in 10 seconds. Čez 10 sekund bomo začeli. Ne slišim vas, ker tako ali tako nimate mikrofona prižganega. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate. Začenjamo z razpravom. Pa je, je gospod Rabkaj na poti do dvorane, tako da bomo mi kar začeli. Podpredsednik komisije, zahvaljujem se vam, da ste prišli, vem, da ste morali pohiteti, tudi sam sem moral pohiteti. Kakor veste, je naslednja točka na dnevnem, ra, na dnevnem redu poročilo Jozefa Sajerja, gre za nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. Beseda dajemo najprej gospodu Sajerju za štiri minute. Mm, kakor veste, lahko kasneje govori še dve minuti, ampak če bo sedaj potreboval več kot eh, štiri minute, se mu bo to odštelo od tistih preostalih dveh minut. Imate štiri minute, da predstavite poročilo, gospod Sajer. Thank you very much, eh, President, for the floor. Hvala, predsedujoči. Pred enim letom je stopila v veljavo Lizbonska pogodba in ta Lizbonska pogodba predvideva pomembne spremembe, ko gre za delegirane akte Evropskega sveta Eh, oziroma bo s presite sveta in pa parlamenta eh, komisiji. V parlamentu smo pred nekaj meseci razpravljali o mojem poročilu o delegiranih aktih. Delegirani akti so tisti, kjer eh, parlament in pa svet delegirata svoje pristojnosti ampak eh, sedaj lahko v primerjavi s prej eh, postavimo roke, lahko te akte spreminjamo in lahko uložimo veto, če to, kar predlaga komisija, ni v skladu z eh, skupnostnim pravom. V skladu z 192. členom pogodbe govorimo o izvedbenih aktih. V primeru izvedbenih aktov je situacija drugačna. Tukaj države članice, ki izvajajo svoje pristojnosti oziroma ki odločajo o tem, kako izvajati zakonodajo Evropske unije. E, nova uredba, nov sistem delegiranih aktov nam daje široke pristojnosti. Stališča parlamenta to zelo pomembno spreminja naš vpliv, zlasti na nekaterih področjih naše zakonodaje. Na izvedbenem področju imamo kot parlament kot zako, so zakonodajalec možnost nadzor, nadzorovati, urejati, kako bi naj države članice izvajale to zakonodajo. Po dolgih pogajanjih smo torej zavzeli naslednje stališče. Želeli bi potrditi in dobiti jasne zaveze strani sveta in komisije, ko gre za izpolnjevanje pravic parlamenta po zelo dolgih pogajanjih smo dosegli pomemben napredek na tem področju. To je vplivalo ne samo na eh, delegirane akte, ampak tudi na izvedbene akte. Tudi v primeru izvedbenih aktov imamo pravico do nadzora. To pomeni, da na osnovi dogovora z drugimi institucijami obstaja postopek, ki ga lahko uporabimo. Moja prioriteta je bila predvsem to, da obdržimo to, kar sem ravno omenil. Pa še nekaj je tukaj zelo pomembno. Potekajo nadaljna pogajanja v parlamentu. Eh, to, to so vodilni drugi odbori, odbor AFET, odbor DEVE. In ko obstajajo pomembne razprave, zakonodajne razprave ali pa razprave med svetom in pa parlamentom, ko gre morda za finančne inštrumente in tako naprej. Gre za vprašanje, kako bi naj, bili, kako bi naj ti postopki potekali. In uh, tukaj ne želimo ničesar prejudici, prejudicirati, želimo pomagati, pomemb, torej, želimo pomem, pomagati našim kolegom, uh, ki razpravlja z svetom. In ker mi je sedaj moj čas potekel, se želim samo še zahvaliti svetu in pa komisiji za fleksibilnost pri pogajanjih. Vem, da je bilo težko. V svetu je bilo težko doseči dogovor. Sedaj smo dobili dogovor, kakršnega želo parlament in mislim, da je dober za vse poslance ne gre samo za besedilo, o katerem razpravljamo sedaj, ampak od sveta in komisije pričakujemo, da bo podpisen eh, skupni dogovor o teh pomembnih vprašanjih in pričakujemo tudi izjave, ki bodo jasno povedale, da je komisija zavezana temu, da prilagodimo Lizbonski pogodbi še preostali del skupnostnega prava. Mislim, da je moj parlament lahko takš, ta, da je moje je poročilo takšno, da ga lahko celoten parlament podpre. Hvala lepa. Ta zadeva je res bila zelo kompleksna. In zato moramo biti odgovorni pri dodelitvi časa. Res pa je, da je potrebno dati ljudem dovolj časa za to, da izražajo njihova stališča in argumente. Besedo sedaj dajem podpredsedniku komisije, gospodu Šefčoviču, da predstavi stališče komisije. Hvala, gospod predsedujoči. Danes smo že razpravljali o državljanski pobudi in tudi danes večer razpravljamo o pomembnem delu komitologije. Potem, ko je Lizbonska pogodba vstopila v veljavo, sedaj finaliziramo tiste zadnje kose zakonodaje, ki so potrebni za njeno polno izvajanje. Uredba o izvedbenih aktih bo imela pomemben vpliv na to, kako bo komisija bodoče izvajala evropsko pravo. Prav tako bo ta uredba pomembno vplivala na sposobnost unije, da izvaja svoje politike v interesu državljanov. Ko smo predstavljali naš predlog, uh, smo povedali, da je glavni cilj ta. Potrebno je spostaviti pravila za izvajanje izvedbenih aktov in to na ta način, da bo vse skupaj potekalo bolj transparentno, bolj učinkovito in da bo to v skladu s pogodbo. Kako smo te cilje dosegli v teh predlogih, o katerih bomo razpravljali sedaj? V preteklosti je postopek nadzora temeljiv na postopku komitologije. Um, sedaj pa ne bo prostora za posredovanje sveta kot takšnega. Pogodba jasno pravi, da lahko samo države članice nadzorujejo izvedbene pristojnosti komisije. Prav tako rodba predvideva, eh, da bo vzpostavljen mehanizem nadzora in tudi, ko gre za izravnalne ali pa protidampniške ukrepe, bo vse to podvrženo nadzoru. In to predstavlja inovacijo na področju trgovske politike. Ne samo, da bo nova uredba vzpostavila en postopek na mesto štirih, ampak bo poskrbela tudi za avtomatično prilagoditev obstoječih komitoloških postopkih. No, postopek bo začel veljati za novo zakonodajo od prvega dneva naprej in to seveda ne bo vplivalo na eh, pristojnosti komisije pri temeljnih aktih. Komisija se je zavezala, da bo revidirala celoten aki in da ga bo prilagodila, kjerkoli je to pomembno eh, za delegirane akte in pa zvedbene akte. Vemo, kako pomembno je to za parlament. Do sedaj smo identificirali 135 aktov, ki niso bili podvrženi soodločanju pred Lizbonsko pogodbo in ki jih je potrebno spremeniti v delegirane akte. Poleg tega imamo tudi 299 aktov, ki so bili eh, podvrženi postopku prakse, zdaj pa jih je potrebno revidirati v skladu z pogodbo o delegiranih aktih. Naš cilj je, da bi pred eh, iztekom trenutnega mandata parlamenta vso, da bi bila vsa obstoječa zakonodaja v skladu z Lizbonsko pogodbo popolnoma skladu z ljubonsko pogodbo. To je seveda zelo ambiciozno in zato sem zelo zadovoljen, gospod predsedujoči, da je belgijski minister Častel me zaprosil, da tej hiši predstavim zaveze predsedstva in sicer te pravijo, da se predsedstvo z zaveda ambicioznih ciljev komisije na tem področju in eh, predsedstvo komisijo pri tem podpira. Predsedstvo pravi tudi, da želi to uskladitev zaključiti kar se da hitro, potem, ko bo predložen predlog komisije. Na lojalen način želi predsedstvo sodelovati s komisijo in pa s parlamentom, zato da bili doseženi ti cili. Seveda si želimo, da bi vse skupaj bilo to zapisano tudi v zapisniku pozdravljamo duh eh, sodelovanja eh, strani belgijskega predsedstva. Želimo bolj učinkovit sistem. To pomeni, da eh, nova pravila uresničuje logo komisije pod novo pogodbo. Samo nekaj pomislekov imamo, k temu se bom vrnil kasneje. Samo kvalificirana večina odbora proti nekemu aktu lahko prepriči komisiji, da sprejme ta akt. Eh, obstajajo tudi primeri, ko komisija potrebuje eksplicitno dovoljenje tega odbora za to, da sprejme določen izvedbeni akt. Smo pa proti tej izjemi, želimo si polno spoštovanje novih pravil. To institucionalno točko sem želil izpostaviti čeprav je to bila konec koncev samo, torej je bil to edina podlaga za kompromis in zato smo to točko ne nazadnje pozdravili. Želimo polno preglednost, vsi dokumenti, ki so poslani odboru, morajo biti enako, istočasno poslati svetu in pa parlamentu. Uh, Eh, in eh, v postopku pregleda ima sta oba sona zakonodajalca enake pravice in ob katerem koli trenutku lahko eh, sporočijo svoje mnenje, da menijo, da komisija krši svoje pristojnosti. To, se pravi, to nam lahko zelo jasno sporočijo. Naj zaključim. V glavnem, gospod predsedujoči, to besedilo predstavlja dober rezultat za Evropo. Jasno krepi skupnostno metodo in uh, širi Um, pristojnosti nadzora parlamenta na vseh področjih. Naprimer, nova uredba predvideva, da bi v nekaterih primerjih komisija ponovno razpravljala o nekem aktu z odborom za pritožbe. Za kvalificirano večino lahko na to ta odbor prepreči, da se nek akt sprejme v komisiji. Če bo ta uredba potrjena strani parlamenta bo stopila v veljavo 1. marca 2011 in to je dobra novica. Potrebujemo nov zakonodajni okvir in ta mora začeti delovati kar se da hitro. Prav tako upam, da bomo usporedno začeli za skupnim razmislekom o e, ločevanju med e, delegiranimi pristojnostmi in pa izvedbenimi pristojnosti komisije. To potrebujemo ne samo zato, da se izognemo bodočim konfliktom, ampak zato da se vključimo to eh, vajo uskladitve. Zahvaljujem se poročevalcu Sajerju za njegovo delo v pogajalskem procesu in zahvaljujem se vsem političnim skupinam za njihovo sodelovanje in pa fleksibilnost. Na nazadnje bi se zahvalil še belgijskemu predsedstvu, ki je opravilo odlično delo, eh, ki je uspelo doseči ta težaven kompromis, eh, vendar pa sem prepričan, da je to, o čem razpravljamo danes in pa o čem bo glasovano jutri, dobra novica za Evropo. Hvala, komisar. Sedaj pa bodo sledili govorci v imenu odborov. Veliko izmed njih jih niti ne vidim v dvorani, niti gospoda Albertinija, ki bi moral govoriti za odbor AFET. Ampak kolega Mečel pa je tukaj. On bo imel, govoril v ime odbora Deve in ima minuto. Hvala lepa, da bi se zahvalil poročevalcu Sajerju za njegova prizadevanja v tem poročilu. Potem, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo, se je trenutni postopek komitologije potrebno domestiti z izveden, izvedenimi in delegiranimi akti, kot je to že bilo vse pojasneno. Ampak v bistvu mene zelo skrbi, kakšna bo pri tem vloga komisije, pri tem, ko bo izvajala ugotovitve in podločitve povezane z lezbonsko pogodbo. Mislim, da sem pravkar povedal komisijo pov... slišati, da je naš cilj to, da bi čez tri pol leta dobili nek cilj. Ampak uh, tukaj ne gre za nek stanovanski svet, gre za parlament. Če je vključen svet, potem je vključen tudi parlament. In moram reči, kot parlamentarec, niti nisem vesel, da moram to povedati, da se mi zdi, da zelo pogosto, namesto da bi delovali kot nek pošten uh, posrednik med svetom in parlamentom, je komisija veliko krat preblizu svetu. In parlament, čeprav nas je tako veliko, smo veliko krat preveč deljeni in zaradi tega omogočamo to, kar je neke vrste splošno stališče, do katerega sta prišla komisija in svet. Parlament bi po mojem mnenju ne bi smel biti pod nobenim pritiskom, da bi podpisal oziroma se celo, celoti sledil temu uh, tekstu in ga sprejel v prvem branju. Najpomembnejše je, da dosežemo pošten kompromis, ki bi bil najboljša možnost za naš parlament, kot tudi za državljane, ki jih zastopamo. Pri tem pa podarjam tisto, kar je rekel kolega Sajer. Če to pomeni, da bomo dosegli dogovor v drugem branju, pa naj bo tako. Kot sem povedal, uh, če sodeluje svet, mora tudi delovati na istem področju parlament. Smo so zakonodajalci na tem področju. Kot pročevalce odbora Deve vidim, da je zelo pomembno, gospod predsedujoči ga prekinja, dvakrat ste že prekinili svoj čas. Se pravičujem. Moramo zagotoviti neodvisnost parlamenta in komisija mora spoštovati obe inštituciji. In ne vem, ali ta kompromis v narekovajih to dosegel. Hvala. No Hvala lepa. Gospoda Vita Moreire, ki bi moral govoriti v imenu odbora Inter, ne vidim v dvorani. Je pa tukaj gospod Elka Drog, ki ima eno minuto v imenu odbora Tran. On bo torej sporočil stališče odbora Tran. Hvala. Na začetku bi se rad zahvalil poročevalcu za njegovo delo tej zelo zapleteni temi, ki je zelo tehnična, ampak tudi zelo pomembna za prihodnost našega sodelovanja. Za odbor za promet je eh, postopek za komitologije bil dobro poznan, imel različne možnosti in tudi vemo, kako to deluje, kako poteka samo odločanje. Ko pa gre za prilagoditev Lizbonski pogodbi, pa moram povedati, da ta kompromis ki ga je spogajal poročevalec svetom, da ga podpiramo, radi pa bi podarili predvsem dvoje. Najprej želeli bi, da bi dobili kar čim več informacij v parlamentu in da bi parlament tudi maksimalno vključili v pripravo odločitev. Drugič, mislim, da bi morali dobro pripraviti in upravljati prehodno obdobje. Zato predvidemo, bi želeli, da bi komisija pripravila vse, kar je potrebno, da bi iz trenutnih postopkov prešli na izvedbene in delegirane akte. Komisijo prosimo, da bi bila bolj radodarna v odnosu do parlamenta, da bi nas vključila v razprave, zlasti, ko gre za prenos akija v te novi okvir. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ibner je tukaj za odbor regij imate eno minuto časa. Hvala lepa. Podobno kot Gemiče, tudi mene skrbi. Skrbi me, da bi zavrnitev vključbe eh, delegiranih aktov finančne instrumente lahko predstavilo nevarn preseden za ostale politike. To bi lahko tudi povzročile določeno nezaupanje med institucijami. Vse nas to skrbi. Prvi predlogi, ki smo jih dobili o zakonodanem svežnju o regionalni politiki po letu 2013, bi mogoče zahtevali tudi uporabo izvedbenih aktov, ampak mogoče pa tudi delegirane akte in ne moramo že kar naprej sprejeti to, da bodo delegirani akti izključeni. To je nekaj, čemer bi se morali pogajati eh, oziroma pogajati oba so zakonodajalca vsak primer posebej. To stališče je po mojem mnenju dosledno, tako politično kot pravno. Tako svet kot komisija bosta se verjetno strinjala s tem, s parlamentom. Pred nami je veliko težkih let. In naša dožnost kot Evropske inštitucije je, da bomo čim bolj izkoristili svoje politike, ter da se bomo izognili nepotrebnim konfliktom in postopkom, ki bi lahko uh, ugrozili to, da bi ta naloga postala bolj učinkovita. Hvala lepa, gospa Hübner. Gospod De Castro, da tukaj je za odbor Agri. Na voljo imate dve minuti gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi kot predsednik odbora agri moram reči da sem zelo razočaran in zaradi številnih razlogov poročilo sar je zame veliko razočaranje naš odbor je soglasno potrdil kar nekaj predlogov sprememb. Soglasno smo jih sprejeli, niti enega gospod Sajer ni vključil v svoje poročilo. Kmetijska politika je druga največja politika, kjer bomo sprejemali delegirane akte. Zato je ta politika tudi najbolj pod vplivom Lizbonske pogodbe. Drugo. Deseti člen navaja, da ne bomo imeli nobenih možnosti, da pritisnemo na svet ali da bi lahko svet kakorkoli prepričali v to, da spremeni akte z tega področja. Manevrskega prostora nimamo. S potrditvijo te uredbe svet zagotovo ne bo imel nobenega interesa, da se pogajanja nadaljujejo. Namreč delegirani akti bodo avtomatično izključeni, samo izvedbene akte bomo lahko za predhodno obdobje nadzorovali kot parlament. Gospod in gospodje, vložil sem predlog spremembe, v katerem sem zahteval vsaj začasno prilagoditev. Prosim, da ta predlog podprete, zato ker se bo s tem okrepila vloga Evropskega parlamenta. Nobenega razloga ni, da bi dosegli sporazum v prvem branju zlasti, zato ker je to zelo občutljivo vprašanje in ki bo imelo precejšnje posledice tudi v prihodnih letih. Pri tako pomembnem doseju imamo predvsem dožnost, pa tudi pravico, da sprejmemo besedilo, ki bo bolj primerno. Zato je čas, da se lotimo drugega branja. Ne pa, da popustimo pod grožnjami komisije, ki pravi, da ne namerava nadaljevati z pogajanji. Za proračunom je to drugi pomembnejši dosje, pri katerem moramo izraziti tudi svoj glas in povedati, kakšno je naše stališče. Odločno moramo braniti prerogative Evropskega parlamenta. Mi smo demokratično izvoljeni in zastopamo vse evropske državljane. Hvala. Gracias, Paolo. Hvala, Paolo. kolega Sanchez Presedo ima minuto. Govoril bo o imenu odbora Ekon. Hvala lepa. Predsedujoči, spoštovani komisar, kolegi. Lizbonska pogodba je uvedla pomembne spremembe glede tega, kako razvijamo in izvajamo evropsko zakonodajo. Uvaja razlike med izvedbenimi akti, delegiranimi akti. Prej smo imeli zgolj izvedbene ukrepe in uh, se to je sedaj bistvenega pomena, zato da bomo imeli nek konkreten in reden prehod iz starega na nov sistem. Tako da bo tudi komisija dobila vse strezne pristojnosti, ki pripadajo v okviru nove Lizbonske pogodbe. S tem bomo okrepili nov demokratični pristop. Namreč parlament ima pravico pregleda, imeli bomo tudi več preglednosti, kajti dobili bomo letno poročila in tudi revizijska klauzula je to, kajti izkušnje so pokazale, da je potrebna. Iz vseh teh razlogov uh, bomo dosegli tisto, kar je potrebno, uh, po mnenju odbora z Ekon. Na takšen način bomo tudi zagotovili več pravne varnosti in tudi večjo učinkovitost zakonodaje. S tem bomo tudi dopolnili uh, uredbo Omnibus. S tem bomo dali komisiji nove pristojnosti, uh, to bo potem dosledno v prihodnih treh letih. Glede samih tehničnih standardov za izvajanje bo to pokrito v novih uh, arhitekturi za izvajanje, da imamo nova pravila in to bomo upoštevali tudi pri finančnih storitvah. S mojem odboru smo za to in bi želeli čestitati gospodu Sajerju za poročilo. Da bi se tudi zahvalili vsem za njihovo radodarnost in vsem srečen Božič. Hvala. Antonin. Joe Lajdena ne vidim, on bi naj govoril imen odbora za okolje, kot tudi ne vidim gospoda Greha, ki bi moral govoriti v imenu odbora Inko. Ne vem, ali je tukaj gospod Kun, on bi naj govoril imen odbora za ribištvo. Ne, tudi njega ni, kar pomeni, da nadaljujemo z naslednjim delom, to so Eh, govori v imenu posameznih političnih skupin. Začel bo kolega Lene za dve minuti v imenu Elasa. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Potrebno je kar nekaj pojasnil eh, nesporazumov, ki izhajajo iz razprav iz uh, odborov ali konference predsednikov. Najprej, ne gre za to, uh, kaj je po letu 2, po členu 292 delegirani akt in kaj je izvedbeni akt. To se odloči že pri temeljnih aktih, tam, kjer se sprejema zakone in tukaj se uh, odloča tudi o pristojnostih. Tukaj govorimo samo o postopku v primeru, da bi uporabili člen 292. Potem kritika desetega člena. Tudi deseti člen se nanaša samo na postopek. Ne na postopek, na nič drugega. Komisija je v tem zvezi še enkrat pojasnila, da ima seveda namen v. Uh, namen uskladitve preurediti stare zakonodaje iz prečasa predizbonske pogodbe. To je okrepila oziroma vse skupaj zrazila še bolj močno, kot je to zapisano v medinstitucionalnem uh, sporazumu. Priznam, kompromis, ki ga je doseglo belgijsko predsedstvo, je nekoliko birokratski, ampak to je bila edina možna rešitev, saj smo imeli dve, dve manjšini, ki sta blokirali sprejem v svetu. Uh, Potem je poročevalec eh, izpostavil to, kaj je izpogojeval parlament. Eh, izpogojeval je veliko na področju izvedbenih aktov, smo dosegli nekaj, kar sploh ni zapisano v pogodbi in zato lahko eh, samo podprem poročilo Sajer, takšno kot je zapisano, brez predlogov sprememb. Mislim, da več ne bomo mogli doseči v prvem branju. Ehm, oziroma mislim, da ne bomo v drugem branju eh, nič drugega dosegli, kot lahko dosežemo že v prvem. Hvala. Tudi gospoda Rabka je ni tukaj, tako da bomo dali besedo gospe Lichtenberger, ki bo govorila o imenu zelenih za minuto in pol. Danes smo zelo dodarni. Dice. Hvala lepa uredba, o kateri danes eh, razpravljamo, dolgo časa ni dobila nobene pozornosti v odborih. Sedaj, ko je pred nami rezultat, pa so se nekateri tukaj v tem parlamentu zbudili in nažalost sedaj niso prikazali tukaj na razpravi. Zanimivo bi bilo slišati njihovo mnenje. Kot nekdanja članica konvencije, imam še zelo v spominu ta duh konvencije. Na številnih področjih smo jasno zahtevali, da Evropski parlament mora dobiti določene pravice, zato da lahko okrepi svojo verodostojnost v primerjavi z drugimi institucijami in pa v očeh državljanov in državljank. To, kar, je, to, kar je izšlo iz konvencije ni bilo nekaj podarjenega. Pogajanja so bila zelo težka, eh, belgijsko predsedstvo se je pogajalo z svetom in je omogočilo kar nekaj pomembnih korakov naprej. Spominjam na to, kar je povedal že kolega Lene. Šlo je za možnost stalnega preverjanja, ali komisija presega svoje pristojnosti ali ne. Seveda je nekaj ureditev tudi nekoliko slabih, naprimer ureditev mednarodnih sporazumov, ampak vseeno lahko podprem rezultat. Zahvaljujem se tudi belgijskemu predsedstvu, resnično si je zelo prizadevalo na tem področju in zahvaljujem se tudi poročevalcu, ki, je, ki se je pogajal tako z srcem, kakor tudi z možgani. Hvala lepa. Gospa Lichtenberger. S tem smo zaključili ta del govornika o imenu političnih skupin. Sedaj pa smo, so na vrsti še ostali govorniki. Prvi gospod Baldasari za dve minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Jutri bomo glasovali o poročilu gospoda Sajerja. S tem bomo podprli nov instrument izvedbene akte, ki je zapisan v Lizbonski pogodbi. S tem bomo poenostavili stari sistem komitologije. Tu gre za ukrep, ki bo zagotovil veliko večjo preglednost tudi v sami fazi sprejemanja zakonodajnih aktov. S tem bomo državam članicam omogočili, da nadzorujejo izvajanje pristojnosti, ki so jih podelile komisiji. Ta uredba je jasno pokazala, kako zapleten je zakonodajni postopek, tako na institucionalni ravni kot na ravni parlamenta. Vendar, zahvaljujoč sodelovanja vseh odborov in vseh institucij, čeprav z rahlo zamudo, bomo sprejeli to poročilo in uredbo v prvem branju. Dobro je, da je kolega v tem poročilu izpostavil prednostne naloge in cilje za, Evrop, za Evropski parlament. Naprimer, da trenutno veljavne zakonodajne postopke tudi uskladimo z izvedbenimi pooblastili. Poleg tega bo treba vključiti tudi revizijsko klauzulo, ki naj bi izboljšala učinkovitost postopka. Na koncu bi rad povedal še to, kaj je bila glavna ovira pri pogajanjih. Skupna trgovinska politika v luči nove uredbe. Po prehodnem obdobju 18 mesecev ta nova uredba omogoča, da se z dneve sprejemajo z enostavno večino, zase če gre za ukrepe proti dumpinga. Kasneje pa se bodo odločitve sprejemale s kvalificirano večino. Mislim, da je ta rezultat zadovoljiv za izvršno vejo oblasti in tudi za industrijo. Ta kompromis smo težko dosegli. In mislim, da bomo s tem tudi odpravili kakršnokoli politiziranje teh vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Zadnji pa je gospod Susta za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne strinjam se s temi zadnjimi govorniki, ki so spregovorili. Sam stvari vidim drugače. Ta ukrep na nek način spodkopava prednostne naloge Evropskega parlamenta in ne spoštuje duh Lizbonske pogodbe. 60 ali 70 odstotkov zakonodajnih aktov naj bi sprejeli v prvem branju. Tako pomembnega ukrepa, kot je ta ukrep, ki se nanaša na izvajanje Lizbonske pogodbe, ki razširja naše pristojnosti, ne bi smeli sprejeti v prvem branju. Trgovinska politika in začetek postopkov proti dumpingu so vprašanja, ki zaslužijo tudi posredovanje držav članic. Države članice bi morale sodelovati z komisijo, zato se mi zdi, da smo storili korak nazaj. Enako velja za avtomatično usklajevanje starega postopka kometologije z novim postopkom na področju kmetijstva. To usklajevanje časovno ni določeno, ne vemo niti, kakšna bo vloga parlamenta. Mislim, da ni modro, da tako na vrat na nos sprejemamo dogovor s svetom in komisijo o tako pomembnem aktu, ki bi lahko privedel tudi do spodbijanja na sodišču. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bom dal besedo podpredsedniku Ševčoviču, da se bo eh, odzval na vaše besede. Hvala lepa. Hvala tudi vsem, ki ste govorili in poudarili, kako pomembno je to vprašanje. Če mi dovolite, se bi odzval na nekatere komentarje. Najprej glede pregleda in pa naše obveze, da bomo to naredili v vseh potrebnih aktih. Imamo zelo ambiciozni načrt in o tem smo se pogovarjali že znotraj razpravo o okvirnem dogovoru. Imamo 293 plus 633 dokumentov, ki jih moramo uskladiti in rekel sem, da bomo to storili znotraj tega zakonodanega obdobja in to je zelo ambiciozen načrt. Če rečem, da je to naša ambicija, to pomeni vseh treh institucij, kajti vsekakor bo potrebno sodelovanje vseh treh institucij. Da bi povedal, da gospodo Mičlo, da komisija spoštuje parlament. Samo en odstavek bi rad eh, podaril v osnutku izjave komisije, ki je predložen dokument, ki prebral ga bom. Čeprav bo to uh, usklajevanje potekalo, bo Evropska komisija redno obveščala Evropski parlament o osnotkih izvedbenih aktov, ki so povezani s temi dokumenti, ki bodo v prihodnosti postali delegirani akti. Torej, naša obveza večji preglednosti je čisto jasna. Ali pa bi tudi potrdil tukaj v tem parlamentu, da bomo Evropskem parlamentu zagotovili kar čim več informacij in Evropski parlament bo prejel vse informacije, istočasno kot tudi odbori. Tako da bomo vse čas obveščali Evropski parlament tudi v tem postopku. Gospod Olenjo se zahvaljujem, da je pojasnil situacijo v razpravi. Torej, da to, o čem danes govorimo, so izvedbeni akti in ta uredba na noben način ne posega v to, ali bi morali uporabljati ali delegirane ali izvedbene akte v prihodnosti. Glede vprašanja usklajevanja, pa mislim, da je gospod De Castro, njega sicer ni bilo tukaj, ko sem go prebral, dogovorjeno eh, izjavo belgijskega predsedstva in obvezo k sodelovanju in da bi dosegli ta cilj polna uskladitve v prihodnih letih mislim, da je to zagotovilo, da je to ne le v interesu parlamenta, ampak tudi komisije in sveta, da nadaljujemo tako. To je čisto jasno in prepričan sem, da bomo izpolnili te dogovore. Glede politizacije ukrep, protidambiških in izravnalnih ukrepov, mislim, da ravno nasprotno. Vse vemo, kakšen danes sistem. Enostavna večina držav članic lahko blokira predlog komisije pa bo dosti težje v prihodnosti, kajti v imeni, imenu predstavnikov držav članic bo potrebna kvalificirana večina za blokiranje. Tako da mislim, da bomo tukaj okrepili pristop unije, bomo tudi okrepili stališče komisije v trgovinskih pogovorih, tako kot je to bilo opisano in eh, kot je to zapisano v Lizbonski pogodbi. Če dovolite, bi sklenil gospod predsednik, predsedujoči in povdaril pomen pravne varnosti oziroma gotovosti. Gre za zelo občutljivo vprašanje trgovina, protidampeški ukrepi, izravnalni ukrepi. Zato potrebujemo dobre postopke in pa jasno razločitev vlog in odgovornosti. Evropski parlament potrebuje eh, pravice do pregleda in zato tudi potrebujemo pravno varnost, da bomo lahko delovali v tem zakonodajnem prostoru. Vsi veste, kako pogosto so ti ukrepi potem predmet sporov na različnih mednarodnih formih. Tako da prosim vse člane parlamenta, da podprete ta predlog brez predlogo sprovem. To bo zelo dobro za stališče Evropske unije v prihodnosti. Hvala lepa. Senjor Čekovič, bom za terminal. Hvala lepa, gospod Ševčovič. Na koncu pa še poročevalec, gospod Sajer ki bo zaključil današnjo razpravo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem tudi za pripombe, pa ne samo za danes. Hvala za vseh devet mesecev, ko smo skupaj sodelovali. Najprej glede samega postopka. Številni kolegi so izrazili zaskrbljeno zaradi tega, ker nekoliko hitimo in želimo doseči sporazum v prvem branju. Svet pritiska na nas. Lahko svet, komisija in tisti, ki so sodelovali v pogajanjih, potrdijo, da smo mi tisti, ki smo pritiskali na svet. Sam sem skupaj s kolegi svetu povedal, da če se ne bomo dogovorili, bo vse skupaj propadlo. Zato smo strani obeh drugih institucij dobili jasne zaveze. Tako kot parlament sta tudi drugi dve instituciji, kot je ravno kar omenil gospod Ševčevič, zato da je Lisbonska pogodba stabilna če bi kasneje sprejeli to uredbo, potem bi star komitološki postopek, ki nam ni všeč in ki ima številne pomankljivosti, trajal. Zato je z tega stališča pravzaprav časovni okvir, v katerem smo sprejeli ta ukrep kratek. Devet mesecev ni tako zelo kratko obdobje, kot navajate. Šestkrat sem bil v devetih mesecih na sestankih s predsedniki odborov. Sestajal sem se s poročevalci v senci, s predstavniki odborov. Prejeli smo odločitev, da se dogovorimo. Vse tisto, kar smo zahtevali, smo tudi dobili. Morda svetu in komisiji to ni všeč, ampak dosegli smo vse tisto, kar smo želeli. Kaj lahko poročevalec stori drugega kot to, da se dogovorimo? dosegli smo vse tisto, kar so odbori zahtevali. Gospod De Castro ima prav, res, da njegove zahteve niso v formulaciji tega poročila. Tu govorimo o izvedbenih aktih, ampak vse tisto, kar smo zahtevali, smo tudi dosegli in komisija se k temu zavezala. Govorili smo o usklajevanju, o omnibusu, tudi na tem področju je komisija podala določene obljube in jih tudi izpolnila. Morda z manjšimi izjemami, res manjšimi izjemami. Zato sem prepričan, da jim lahko verjamem na besedo. Če komisija ne bo izpolnila svojih obljub, bom ostal in to tudi zahteval, kot je to storil gospod De Castro. Pritiskal sem jaz sam, niso drugi pritiskali na nas. Pogajanje, sodelovanje so bili dobri, včasih naporni, mislim pa, da smo vsi sodelovali v dobrem duhu in v tem istem duhu lahko tudi sprejmemo dosežen kompromis. Hvala lepa vsem, zlasti kolegom, ki so sodelovali v tem res težavnem postopku. Se opravičujem splošni javnosti, ki nima pojma pravzaprav o čem govorimo, ampak na vse zadnje lahko rečem samo to, da sta preglednost in parlamentarni nadzor sedaj po sprejetju te uredbe na veliko boljšem stanju. Hvala. Hvala lepa, gospod Sajer. Sklepam, da ko govorite o splošni javnosti, nimate v mislih tistega, ki predseduje, namreč verjetno drugih predstavnikov splošne javnosti ni v tej dvorani.